jutri ob 12. S tem je razprava zaključena. Nasvidenje, gospa komisarka Malmström. Z nami je sedaj gospa Georgieva, kajti na vrsti je poročilo v predlogu uredbe Evropskega parlamenta in sveta o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč. Počakajmo, da se bo gospa Georgieva usedla. Gospa eh, Strifler, najlepša hvala. Najprej bi se rada zahvalila za prizadevanja eh, gospe Gergove, da bi upoštevala novosti, ki jih je prinesla Lizbonska pogodba. Mislim, da smo veliko dosegli z eh, tem zakonodajnim predlogom. Ta predlog eh, želi izboljšati Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč. Želimo izboljšati sposobnost Evropske unije, da se odzave na humanitarne krize. Evropska unija mora okrepiti eh, število oseb, ki lahko pomagajo v primeru humanitarnih nesreč in zato prostovoljci igrajo ključno vlogo. Čeprav posebej, eh, ko gre za eh, neposredni odziv, pa tudi za obnovo in eh, pa kasnejšo pomoč. Prostovoljci pomagajo na terenu in zaradi tega je potrebno jasno določiti tudi njihovo ulogo. Gre namreč za dodatno strukturo eh, in eh, zaradi tega je njihova varnost še kako zelo pomembna pri izboru prostovoljcev eh, upoštevamo različne kriterije, vključene so tako eh, mladi, kakor tudi upokojenci in pa izvedenci. Imela sem priložnost, da sem se sestala z številnimi prostovoljci in sicer v okviru pilotnega projekta in ugotovila sem, da so odlično usposobljeni in da odlično pomagajo tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Ta eh, pobuda bo zapolnila tudi vrzeli, ki trenutno obstajajo na področju prostovoljstva, omogočila pa bo tudi ozavestiti eh, prebivalce Evropske unije, o e, evropskem državljanstvu. Žal mi je, da je bil e, proračun e, za obdobje 2014 do 2020 za to področje precej okrnjen v primerjavi z prvotnim predlogom. Zaskrbljena sem tudi zaradi pomankanja sredstev v GD EHO, kajti potrebe so vedno večje. Vsi zelo dobro vemo, da se srečujemo z problemom zaostanka pri izplačilih v eh, GD EHO. In vsi vemo, kako zelo pomembno je humanitarno sodelovanje. To, eh, ta predlog pa bo tudi eh, predmet stalnega pregleda. Najlepša hvala, poročevalka, sedaj pa gospa Georgieva. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila Evropskemu parlamentu in pa osebno gospe Strifler za stalno in močno podporo pri ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč. To poročilo odziva, odziva mnenje evropskih državljanov, ki jih eh, vi tukaj predstavljate. 88 odstotkov evropejcev je za vzpostavitev Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč, eh, tako kažejo raziskave v okviru Eurobarometra. Z aktivno udeležbo parlamenta, komisije in sveta sedaj prehajamo v eh, zaključno obdobje uresničitve želje naših državljanov. Do leta 2020 eh, bo skoraj da 20 tisoč 000 prostovoljcev sodelovalo pri dejavnostih pomoči ljudem v stiski. Kot je dejala gospa Stifler, eh, se nažalost število ljudi v stiski povečuje. Seveda pa moramo pomagati tudi pri izobraževanju prostovoljcev. Ti eh, morajo pridobiti novo znanje in nabrati nove izkušnje. Seveda imamo zelo omejen proračun in zato moramo poskrbeti, da bomo sredstva, ki so nam na voljo, tudi dobro izkoristili prostovoljcem moramo pomagati pri njihovem razvoju, kajti po večini gre za mlade ljudi in prostovoljstvo za nje predstavlja eh, tudi zbiranje novih izkušenj Na ta način želijo postati bolj konkurenčni na trgu delovne sile. Imeli smo že tri kroge pilotnih eh, projektov, več kot 40 humanitarnih organizacij je sodelovalo v teh pilotnih projektih in tako smo ugotovili, kaj natančno potrebujemo pri izobraževanju in pri napotitvi prostovoljcev. Le na ta način bomo namreč eh, lahko poskrbeli, da bo ta enota res platforma eh, za pomoč ljudem v stiski in za ozaveščanje evropskih državljanov. Bili smo priča na vdušenju eh, vseh tistih, ki so sodelovali v teh pilotnih projektih. Več kot 250 ljudi je sodelovalo in sicer eh, so to bili tako mladi kot tudi mladi v duhu. Najmlajši prostovolec je imel 25 eh, let in najstarejši, eh, ampak bolj zrel prostovolec 70 let. In zelo sem ponosna na to, da sem Evropska komisar, komisarka za uh, humanitarno pomoč ravno zaradi tega projekta. Uh, kajti pokazali smo, da ima Evropa vodilno vlogo na tem področju. Kar zadeva predloge Evropskega parlamenta, naj izpostavim le nekatere. Evropski parlament želi uspodbujati evropsko državljanstvo, to naj bi bil eden izmed ciljev eh, tega eh, predloga. In eh, seveda bomo eh, ta predlog podprli. Poleg tega je Evropski parlament eh, okrepil tudi dimenzijo varnosti prostovoljcev. Zaradi tega smo se odločili, da bomo izključili napotitev prostovoljcev v primeru oboroženih konfliktov. Osredotočili se bomo na prostovoljno pomoč v primeru naravnih katastrof, pri obnovi eh, in tako naprej. To je v skladu z evropskimi prioritetami, hkrati pa eh, na tem področju tudi ni eh, dovolj dobro usposobljenih prostovoljcev v organizacijah v Evropski uniji. Odločili smo se tudi za sodelovanje z ženskami, kot je predlagal Evropski parlament. Vsakič, ko se napotim na območje, ki se sooča z katastrofami, ugotavljam, da so ženske tiste, ki rešujejo življenje. Niso le žrtve. Smo šele na začetku uresničevanja te pobude in veselimo se sodelovanja z Evropskim parlamentom. Nadaljevali bomo z sodelovanjem tekom izvajanja tega projekta pri sprejemanju delegiranih aktov, pri umestnem pregledu. Eh, tematskih eh, prioritet in pa proračuna in tudi pri letnih eh, poročilih o izvajanju. Najlepša hvala za vašo besedo. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa v imenu odbora za proračun, gospa Muniste Urkica. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, 16 milijonov mladih imamo, eh, ki so brezposelni in so mlajši od 25 let, velika večina jih je v Španiji, zaradi tega je naša prioriteta, da se borimo proti brezposelnosti med mladimi. Sedaj imamo pobudo na evropski ravni. Eh, seveda eh, je dobro, da imamo ta predlog uredbe, kajti pripomogel bo tudi k izboljšanju kvalifikacij med eh, mladimi v Evropski uniji. 20 eh, tisoč eh, evropskih mladih naj bi izobrazili in 7 tisoč na terenu, to je sicer manj, kot je prvotno načrtovala Evropska komisija, ampak Vseeno upamo, da bodo ta sredstva zadostovala za eh, dosego cilja. Na vsak način eh, gre za zelo pozitiven ukrep. Financiranje te eh, prostovoljske enote pa je seveda potrebno povezati tudi z eh, sodelovanjem z nevladnimi organizacijami. Ponosni smo na delo, ki je bilo upravljeno. Sedaj pa gospod Bulan za eno minuto v imenu odbora za socialne zadeve, ga ni v dvorani. Ne, potem prehajamo na naslednjega govorca na našem seznamu, to je gospod Kačmarek za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad Eh, bi se zahvalil komisarki in pa naši poročevalki, ki je stalna poročevalka za to področje. Zahvaljujem se vam za vaše prizadevanje eh, na tem področju. Ena izmed nalog Evropske unije je, eh, da poskrbi tudi za humanitarno pomoč. Število humanitarnih kriz se je v lanskem letu močno povečalo posod po svetu in zaradi tega je potrebno sodelovanje Evropske unije v veliko večji meri in na različnih mestih. Seveda se vsi strinjamo, da je ta predlog uredbe dober, ampak če želi biti Evropska unija učinkovita, potem mora poskrbeti predvsem za boljše usklajevanje. In k temu naj bi eh, prispeli prispevala tudi Evropska prostovoljska enota za humanitarno pomoč. Na ta način naj bi nadgradili kapaciteto Evropske unije eh, za odziv eh, na humanitarne nesreče. Hkrati pa naj bi okrepili tudi sposobnost eh, regionalnih uradov, da se odzivajo na takšne nesreče upam, da seveda ne bo prišlo do podvojevanja struktur, da bo šlo zgolj za dopolnjevanje, za dopolnjevanje že običajne strukture za humanitarno pomoč. Upamo, da bo prišlo do dodane vrednosti. Hvala lepa, besedo ima gospa Kretu. Hvala lepa. Zahvaljujem se komisarki Georgijevi za stalno pomoč pri vzpostavitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč. Gre za zelo pomemben korak za izboljšanje profila Evropske unije v svetu. Na ta način se bomo uspešno spopadli z krizami v eh, tretjih državah. Trenutno poskušamo predvsem izkazati solidarnost eh, z ljudmi v stiski. Ta mehanizem je torej še kako pomemben, kajti srečujemo se eh, z vedno večjim številom naravnih nesreč, pa tudi z gospodarsko eh, nestabilnostjo, kar pomeni, da je na voljo vedno manj sredstev za humanitarno pomoč. Približno 5000 prostovoljcev bomo lahko imeli, kajti na voljo imamo 100 tisoč evrov in teh 5000 prostovoljcev se bo lahko odzvalo na humanitarne nesreče. Na ta način bomo izboljšali učinkovitost. Hvala lepa, gospa Krito, gospod Newton Dunn. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kot vsi ostali sem tudi jaz zelo ponosen na to, da lahko sodelujem v tej razpravi, kaj ti gre za zelo pomemben predlog. Seveda eh, je eh, ta eh, predlog predvsej nezanimiv za medije, kaj ti predstavlja pravzaprav dobro novico in o tem mediji običajno ne poročajo. Odbor za razvoj je z veliko večino podprl to poročilo, le eh, en posameznik je eh, bil proti, podpiramo našo poročevalko, gospo eh, Strifler in skupaj z njo in z nekaterimi drugimi člani odbora sem prisluhnil mladim, ki so sodelovali v pilotnem projektu. Zelo so bili navdušeni. Ne le, da so sodelovali eh, pri odzivu na naravne eh, nesreče, eh, na oddaljenih eh, koncih sveta in da so na ta način lahko eh, zbrali izkušnje. Ampak eh, so bili mladi navdušeni tudi na tem, da so lahko sodelovali z drugimi predstavniki iz evropskih držav. Jaz bi to primerjal z programom Erasmus, ki omogoča študentom, da uh, Eh, študirajo v različnih državah članicah Evropske unije in se veliko naučijo o kulturi drug drugega. Tudi jaz sem sodeloval pri trialogu in pri eh, poskusu dosege dogovora z svetom in razočaralo me je predvsem sledeče. Uh, V parlamentu smo želeli, da bi prostovoljci eh, imeli tudi jasno oznako eh, in eh, da bi se jasno vedelo, da pripadajo Evropski prostovoljski enoti, kot recimo neke vrste broško ali kaj podobnega. Ampak svet je bil proti to, kar je povedala gospa Georgieva, je bilo zelo zanimivo. Eurobarometer pravi, da je 88 odstotkov evropskih državljanov za ta predlog. In e, seveda je tudi prav, da je tako. Moja država se spopada z UKIP-om, ki je proti vsemu e, in proti vsem e, novim predlogom in uh, UKIP še ni sodeloval v tej razpravi, vendar pa me zelo zanima, kako eh, bodo jutri glasovale eh, skeptične eh, stranke, euroskeptične stranke in pa seveda tudi UKIP. Kot sem dejal, sem zelo, zelo ponosen, da imamo ta predlog, ki bo v veliko korist Evropske unije in pa svetu. Hvala lepa, gospod Newton Dunn najlepša hvala gospa predsednica hvala lepa tudi gospe komisarki georgijevi in kolegici štrifler nenavadno je da smo prišli tako daleč da imamo sedaj pravzaprav možnost da oblikujemo to evropsko prostovoljsko enoto tu gre za solidarnost in večjo učinkovitost. Včasih slišimo od eh, nekaterih, da naj se Evropska unija ne bi smela ukvarjati s tako temo. Na to lahko odgovorim samo naslednje. Jaz ne sodim v to kategorijo. V tem kontekstu niti ne moramo razmišljati drugače, kot da se mora ukvarjati Evropska unija s tem. Tu gre za solidarnost in to je tudi signal izven Evropske unije in v globalnem kontekstu, v globalni družbi moramo pokazati, da si moramo medsebojno pomagati. In v Lisbonski pogodbi imamo to tudi zapisano in to lahko samo še podkrepimo, da bi pa imeli sedaj samo seznam strokovnjakov, da bi pač imeli ta seznam že pripravljen in bi ga lahko takoj uporabljali, ne šele oblikovati. Eh, to je tudi znak za to, da se lahko hitreje odzovemo. Naprimer, na Filipinih smo lahko hitro eh, ukrepali in veliko korakov naprej smo naredili eh, tudi pri razvojni pomoči. Čestitke gospe Strifler in tudi komisiji. Torej, pravzaprav se lahko vsi pohvalimo s tem. S tem smo naredili pomemben korak v smeri solidarnosti. Sedaj pa gospod Cortes Lastra. Hvala lepa. Najprej bi rad čestital gospe Strifler in tudi eh, komisarki Georgijevi, ki eh, uživa popolno podporo politične skupine SND. Ona to tudi ve. Eh, o tej uredbi bomo glasovali in to je seveda zelo velik korak naprej. Od leta 2006 smo to pripravljali in od leta 2009 to še ni bilo obvezno. E, to je zelo pomemben krizni e, instrument. To je Erasmus solidarnosti. E, stotine evropejcev lahko tu dajejo podporo in hkrati lahko nabirajo izkušnje. Dopolnjevanje z drugimi delujočimi, naprimer strokovnjaki, je treba izpostaviti. Prostovoljci so lahko lahko okrepijo pravzaprav eh, povezavo med takošnjo pomočjo, eh, sanacijo eh, in eh, obnovo. Eh, lahko pač prispevajo k oblikovanju nove družbe. To je pravzaprav instrument, ki nam je manjkal za eh, solidarno Evropo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Preda za minuto in pol. Hvala lepa. Zahvaljujem se mm, gospe eh, Strifler za poročilo. Eh, s prejemom tega poročila bomo naredili nadaljni korak eh, v smeri izpolnjevanja člena 214 iz Lisbonske pogodbe, se pravi, da bi imeli nek zakojni, za, zakonodajni okvir za mlade, ki lahko sodelujejo pri prostovoljnih eh, eh, ukrepih zunaj Evropske unije. Dejavnost Evropske prostovoljske eh, pomoči mora biti seveda v skladu z načeli take pomoči in pomoč se mora nuditi seveda v odvisnosti od potreb na kraju samem povsem se izključujejo konfliktne situacije iz področja uporabe, zaradi tega, ker moramo zagotavljati varnost prostovoljcev. Tu moramo pravzaprav zagotoviti neko ravnovesje. Revizijska klauzula je tudi zelo pomembna, kajti v luči izkušenj, ki jih bomo nabrali v naslednjih letih, bomo lahko obnavljali ta instrument, ga prilagajali in prav gotovo bo ta instrument eh, Eh, spravi Evropsko unijo v pozitivno luč. Eh, tu pri eh, tej prostovoljski enoti gre pravzaprav za zrcaljenje naših temeljnih vrednot v Evropi in mladi lahko pokažejo tudi svojo solidarnost z ljudmi v tretjih državah. Ta Evropska prostovoljska enota bo pravzaprav tudi povečala prepoznavnost Evropske unije. Hvala lepa, gospa Papadopoulos, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsednica. E, ta Evropska prostovoljska enota je nastala na podlagi predloga komisije iz leta 2006. Tu gre za solidarnost Evropske unije v primeru humanita eh, oziroma kri, eh, naravnih nesreč in nesreč, ki jih je povzročil človek eh, v tretjih državah. In sedanja kriza je na novo uh, definirala seveda tudi uporabo te uh, Evropske prostovoljske enote. Mi pozdravljamo tudi pravila za eh, delo te prostovoljske enote. Potrebno je sodelovanje s strokovnjaki, predvidene so umestne ocene, zato da se preveri učinkovitost tega instrumenta. Tu imamo Eh, seveda potrebo po ustreznih kazalnikih. Sedaj pa prosta razprava. Prosim, da spoštujete predvideni čas za govor eno minuto, zato da lahko spregovorite vsi. Gospa Panajatova, za eno minuto, prosim. Najlepša hvala, gospa predsednica. Eh, gosp... Čestitam eh, Eh, poročevalki, da se je dogovorila s svetom glede eh, pogojev za ustanovitev Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč. Čestitke tudi komisarki Georgijevi za to, da se je vedno trudila na tem področju. Na ta način je zagotovljen tudi uspeh eh, te prostovoljske enote. Pred dvema letoma sem predstavljala eh, odbor za evropske zadeve v bolgarskem parlamentu in tedaj so tudi vse stranke podpirale, eh, da bi ustanovili Evropsko prostovoljsko enoto. To je seveda zelo pomembno tudi za poklicni razvoj mladih. Na ta način pravzaprav jim damo možnost učenja, nabiranja izkušenj in na ta način so tudi vključeni v registar eh, evropskih prostovoljcev. Prostovoljsko eh, delo je treba pač prepoznati prepoznati tudi kot eh, nabiranje izkušenj. Hvala lepa, gospa Zaborska, gospa predsednica, gospa komisarka. Hvala lepa. E, mislim, eh, da je nastanek Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč zelo pomembna, eh, pomemben tudi za mlade evropejce. Lahko gredo v države, kjer jih potrebujejo, nabirajo izkušnje in eh, lahko spoznajo pravo revščino, pravo pomankanje. Eh, v Evropi vlada mentaliteta zahtevnosti. Določene stvari so samo umevne, ki to pravzaprav niso imeti dovolj hrane, možnosti izobraževanja, se zanašati na solidarnost drugih v primeru bolezni, starosti in podobno. Zahvaljujoč Evropski prostovoljski enoti za humanitarno promoč lahko pravzaprav tudi naredimo konec tej mentaliteti. Hvala lepa, gospod Nikolasik. Hvala lepa, gospa predsednica. Predlog za uredbo uh, o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč predvideva zelo konkretne predloge in eh, pomagali naj bi dejansko vsem eh, ljudem v sili. Pomembno je, da imajo državljani Evropske unije možnost, da eh, osebno sodelujejo pri tej humanitarni pomoči. Treba je pa seveda pomisliti, da gre za izredne razmere na terenu in zaradi tega je eh, potreben ustrezen varnostni okvir. Treba je pravzaprav tudi ustrezno ceniti dobro srce in dobrosrčnost. Eh, zakonodajalec se mora tudi s tem ukvarjati. Hvala lepa, sedaj pa gospod Ferreira. Najlepša hvala, gospa predsednica. Torej, mi pozdravljamo altruizem in solidarnost. Mislim, da je to koristno za mnoge evropejce, če nudijo prostovoljno pomoč zlasti v državah v razvoju. Kljub vsemu pa Eh, moramo pogledati, kdo se bo prijavljal eh, za Evropsko prostovoljsko enoto za humanitarno pomoč. Občutek imam, da se tu instrumentalizirajo mladi, da se izkoriščajo njihova čustva in eh, včasih določene predloge komisije niti ne koristijo državam v razvoju in uh, bojim se pravzaprav tudi neželenih učinkov te eh, pomoči. Eh, mnoge pobude so upravičene, vendar treba bi se jih lotiti drugače. Hvala lepa. Eh, kot je gospod Newton dejal, je eh, to dobra stvar, vendar o tem ne slišimo dosti v medijih. In Eh, to je tudi komisija dejala. Približno 90 odstotkov evropskih državljanov se zauzema za te predloge. In gospa Strifler in kolegi si zaslužijo našo podporo za to delo, ki so ga opravili potihem in kakovostno ljudje eh, so veseli, ko lahko upravljajo prostovoljsko delo. Eh, poznam mnoge mlade, ki so se odločili za prostovoljsko eh, delo po študiju v tujini. Vem tudi za starejše ljudi, ki so upokojeni in veliko časa posvetijo prostovoljnemu delu in zaradi tega je tudi zelo pomembno, da to organiziramo kar se da učinkovito. Hvala lepa. Gospod Obermajer. E, torej, govornik pred menoj je bil zaskrbljen zaradi evrokritikov vendar euroskeptiki eh, eh, so lahko pravzaprav hkrati tudi zagovorniki prostovoljskega dela. Eh, mislim, da ne potrebujemo lizbonske pogodbe za to, da bi delovali v tujini. Bil sem naprimer član gasilcev in že pred 30 leti smo v sosednjih državah pomagali, če je to bilo potrebno. Načeloma se mi zdi ta stvar odlična. Dobro je, da pozivamo mlade k eh, sodelovanju. Morda je premalo sredstev predvidenih, vendar na tem eh, mestu želim povedati, da je to pozitivna stvar. Po drugi strani pa je treba spomniti, da imamo številne probleme tudi v Evropi. Eh, pomislimo naprimer na preventivno preventivo, eh, ki je mnoge države članice nimajo. Naprimer v Grčiji nimajo ustrezne preventive eh, in protipožarne zaščite. Tudi tu moramo pomagati. Hvala lepa, gospa Šujca. Videli smo v posljednjih nekoliko incidentov. Eh, v zadnjih dogodkih po svetu smo videli naslednje. Ko se zgodijo nasreče, je potrebna hitra in učinkovita pomoč za to, da bi eh, pravzaprav pokrili osnovne potrebe žrtev. Treba je pomagati najbolj ranljivih v krizah in to je seveda moralna nujnost za mednarodno skupnost in Evropsko unijo. Evropska unija daja 50 odstotkov eh, vse svetovne humanitarne eh, pomoči in eh, Lisbonska pogodba predvideva ustanovitev evropskih prostovoljskih enot za humanitarno pomoč. 80 odstotkov evropskih državljanov meni, da je treba financirati humanitarno pomoč in sicer kljub gospodarski krizi velika je torej podpora. Ko gre za eh, Hrvaško, eh, je treba povedati, da eh, smo v letu 2012 imeli 466 prostovoljskih akcij in to pomeni, da je prostovoljsko delo zelo razvito tudi na Hrvaškem. crizele umanitare înregistrate în ultimii ani la nivel mondial. Tyriaja, usklejena, usklejen odziv EU, predlog za vzpostavitev Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč je izraz konkretne solidarnosti Evrope in socialne kohezije usposabljanje in mobilizacija prostovoljcev v humanitarnih akcijah dopolnjujejo obstoječe instrumente pomoči in intervencije. Sodelovanje evropskih prostovoljcev pa bi obenem okrepilo tudi čezmejno sodelovanje v različnih državah članicah in vodilo do izmenjave dobrih praks. Menimo, da je prav tako pomembno, da ozaviščamo javnost o pomenu humanitarne pomoči in predvsem tudi prostovoljskega dela med mladimi v Evropi, kajti to je tudi izraz aktivnega državljanstva in socialne skladnosti in čestitke poročeval. Hvala lepa. Med eh, liberalci so bili poslanci, ki so pritegnili našo prizornost. E, torej, tu gre za Evropsko prostovoljsko enoto za humanitarno pomoč in evropejci bi morali biti. E, naj bi bili ponosni za to, da lahko delajo pod evropsko zadevo in mi, evroskeptiki, pa manda eh, nimamo eh, takih eh, občutkov. No, če pridete na Mačarsko, vas bom z veseljem odpeljal eh, v veliko eh, tovarno, kjer so pač lastniki evropejci in kjer mačari delajo za 250 evrov na mesec. Prepričajte jih, naj bodo ponosni na Evropsko unijo in Evropsko zastavo. Res me zanima, kako vam bo uspelo. Hvala, gospod Plenković je na vrsti naslednji. oziroma gospod Plenković malo še eh, modro, modri karton, gospa Morbaj, ali sprejmate vprašanje? Ja. Hvala. Gospa Morbaj, moja žena je mađarka in bil sem za Božič v Budimpešti, nimam Eh, nobene težave da sprejmem vabilo da pridem na madžarsko poznam veliko mađarov in rad jih bom spoznal še več in mislim da bo večina zelo entuzijastična na to idejo tako kot sem jaz gospa morbaj képviselőtársamnak, és kérem a jelenlévő szokás... Eh, hvala eh, kolegi. Prosim, Eh, da vsi zabeležijo, da sem bila zelo resna glede vabila. Z veseljem bom eh, predsta pokazala eh, seveda tudi opero, termo in muzeji, vendar pokazala bi vam tudi tovarne ali pa veliko blagovnico Tesco ali pa druge verige, kjer ljudje dejansko delajo za 250 evrov govorite s temi ljudmi in prepričajte jih, da naj hodijo pod evropsko zastavo. Hvala. Sedaj pa gospod Plenkovič. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je ustanovitev Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč zelo eh, dobro dejanje Evropske unije in zato tudi eh, podpiramo podpiram, kar je komisarka gospa Georgijeva v zadnjih štirih letih eh, storila v, tom, v tej smeri torej na, na ravni Združenih narodov je bilo že storjeno marsikaj, pa tudi na ravni EU in potrebujemo pravni okvir, zakonski okvir, pa tudi proračunski okvir, če pa mislimo na 150 milijonov evrov, ki so na voljo za to humanitarno prostovoljstvo. To je predvsem dobra izkušnja za mlade in mnogi so opozorili na to, da so entuzijastični, imajo določena znanja, da pomagajo v tistih delih, kjer je treba pomagati ljudem, da izidejo iz težkih kriz. S tem bomo postali tudi bolj prepoznavni. In močni smo predvsem eh, na področju humanitarne pomoči, na področju humani, hum, eh, donatorstva. In na koncu še gospod eh, Štik. Hvala, gospa predsedujoča. Pozdravljam poročilo gospe Štrifler in pobudo za. Eh, Eh, evropsko prostovoljsko enoto za humanitarno pomoč. S tem poudarjamo tudi vodilno vlogo Evropske unije pri humanitarni in razvojni pomoči. Eh, skoraj 20 tisoč registriranih prostovoljcev na Hrvaškem bo gotovo pozdravilo ta ukrep. Prepričan sem, da bo to eh, okrepilo tudi evropsko razsežnost pri izgradnji evropske identitete, ki je tudi Eh, zaznamovan s tem, da ima Evropska vodilno vlogo pri humanitarni pomoči v svetu. To je razlika med nami, ki verujemo, da verjamemo v Evropski projekt in drugimi, ki so populisti, ki želijo zapreti meje za mlade, za eh, tiste, ki so polni energije, ki bi lahko pomagali eh, Evropi prirasti. rasti. In tudi mi lahko gremo kam drugam in lahko pokažemo, da je Evropa dobra sila v svetu. Hvala vsem. Sedaj pa dobi besedo spet komisarka. Hvala, gospa predsedujoča. Sem zelo um, um, skromna glede na um, podporo izraze podpore, ki so bili eh, podani v zvezi s to ustanovitvijo Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč. Želim eh, povedati samo dve stvari in sicer odzdati na dve pripombi. Slišala sem določene skrbi glede načina, kako EU izvaja razvojne akcije in ali naj bi ti prostovoljci prispevali in kako naj bi prostovoljci prispevali k temu razvoju. Želim povdariti, da, smo, da želimo vzpostaviti enoto, kjer bodo ljudje usposobljeni pomagati drugim, ampak tudi jim pomagali, da si pomagajo sami. Torej, v ta koncept smo vključili v celoti 7000 eh, lokalnih eh, usposobljenih prostovoljcev. Se pravi, da lahko prima, pomagamo tudi k vzpostavljanju lokalnih zmogljivosti za ravnanje z nesrečami in tudi za odziv na um, nepričakovana dogajanja narave. Mnogo pripomp je bilo tudi glede prepoznavnosti, vidnosti in kako uh, obvestiti ljudi o dobrih novicah, torej zelo trdo delamo pri, na tem eh, in podpiramo parlament, da bi postali bolj eh, prepoznavni. Jutri ob štirih bova gospa Štifler in jaz eh, imela torej klepet na Twitterju, lahko tudi sodelujete, če želite, ampak bolj resno. Torej, zelo težko je nekako uspeti z dobrimi novicami. Bolj eh, lažje je opozoriti oziroma usmeriti pozornost na neko katastrofo, ampak pri obveščanju o preprečevanju nismo tako uspešni. Torej, ko gre za civilno zaščito, za prostovoljno delo, eh, želimo predvsem povdariti, kako pomembno se je pripraviti na to, kako pomembno je usposabljanje, tako da bo jutri manj trpljenja in manj žrtev. In ob koncu želim povedati še nekaj o tem, to, torej to trdo delo se bo zdaj začelo, kajti zdaj moramo začeti izvajati to pobudo v realnosti. In zelo um, vesela sem, da lahko povdarim, da smo um, pridobili veliko teh omadarnih organizacij za to pobudo. Najprej so bili, bile skeptične, sedaj pa so se vključile in zato sem optimistična, da bo to, kar bomo storili, pomagalo Evropi, da bo sila dobrega v svetu in to bo pomagalo našemu ogledu, to bo pomagalo tudi konkurenčnosti Evrope kot regiji, ki je bogata regija, ne samo v virih in v denarju, temveč tudi bogata, kar zadeva ljudi in vrednote. In to, me, um, to mi vliva veliko zadoščanje glede prihodnega dela. Hvala. Gospa Štifler, dve minuti hitra bom. Eh, torej, zabeležila sem se, kar so. Eh, povedali kolegi. Na začetku je bilo nekaj oklevanja glede nevladnih organizacij, glede varnosti eh, teh ljudi, vendar eh, videli ste, da smo odgovorili pravzaprav na vse te skrbi, na vsa ta vprašanja. Rada bi se dejansko zahvalila vsem političnim skupinam in tudi poročevalcem v senci. To je bilo res skupno delo. Hvala lepa tudi mojim asistentom in tudi naši komisarki, gospe Georgije, Evi in njenim asistentom. Imeli smo res prijetno delo, ki je dolgo trajalo, bilo pa je zelo prijetno, s tem smo eh, poskrbeli za pravo dodano vrednost in eh, vse to zrcali tudi evropsko državljanstvo, ki ga tako zelo potrebujemo. Hvala lepa, gospa Strifler, s tem smo zaključili to razpravo. Glasovanje o vašem predlogu bo pa jutri opovdan. Hvala lepa, gospa komisarka.